Okay, colleagues, um, so we begin, uh... Kolegice in kolegi, začenjamo s glasovanjem in sicer v skupnem odboru Libe Juri. Gospod Kavada je podpredsednik Jurija, ki je z nami. Um, torej, Začasen dogovor je bil sprejet o programu pravosodja po političnem trilogu 5. marca in ta eh, dogovor je bil potrjen tudi z izmenjavo pisem med predsednikom sveta in parlamenta in eh, Torej, pismo sveta je prišlo 19. marca, gospod Jani pa je odgovoril 26. marca in sicer je vse to v skladu s 69. členom pravilnika. In gre za politično zavizo, da bomo imeli gotovost za obi inštituciji. Vem, da to ni, ne vem, kako zanimivo, kar zadeva program, ki ga pokriva. Eh, memorandum o, sk eh, o skupnem razumivanju. Um, pomembno pa bo glasovanje in prosim, ko bo vril gospoda, gospod Kavada, da ste mirni v dvorani. Kot rečeno, bomo uh, glasovali o celotnem um, dosjeju skupno in sicer v skladu s 99. členom um, poslovnika um, besedo podajem. Eh, gospodu Kabadi. Eh, kolegice in kolegi, nočem motiti eh, tistih, ki imajo kakšne druge dejavnosti, ampak prosim, da z njimi nadaljujejo zunaj. Verjetno nisem tako prijazen kot Klod. Hvala vaši, vašemu odboru. Gospod Svoboda moram opravičiti. Sicer pa nimam kaj dosti dodati o vsebini besedila temu, kar je že povedal Klod Moraes. Želim povedati samo naslednje. E, Tote, torej, tu vidite e, nekoga, e, ki je tudi um, ogorčen nad demagogijo, uh, ki je pravzaprav um, enkrat, no, to se je zgodilo prvič v tej obliki po drugi svetovni vojni in nočem sedaj da, eh, dati nekaj negativnih pripomb, ampak eh, tu je neke vrste boj z drugimi sredstvi, kot, so, kot je orožje. Mi smo zelo dolgo sodelovali skupaj eh, tudi v okviru Libe in zato želim. Eh, zaključiti um, um, to um, svojo um, funkcijo tudi kot podpredsednik eh, tu v tem odboru, gospa Otala. Otala. Torej, bilo je zelo prijazno. Vem, da smo vsi malo zmedeni. Um, Jean-Marie poznam že več let in hvala za prijazne besede. Torej, v odboru Libe nismo tako vljudni in prijazni in če eh, tako eleganten džentlmen eh, to pove v taki lepi francoščini, potem smo čisto iz sebe. Um, na vsak način se vam iskreno za to zahvaljujem. No. Zato eh, sem od 2009 eh, tudi bil sopredsedujoči odbora Libe in potem sem vam prepustil to funkcijo, zato ker se nisem hotel nikomor zamiriti. Gospa Avtala danes ni tu in mislim, da je eh, povirila gospo Rido, da govori v njenem imenu in um, moram reči, da ji tudi z velikim um, veseljem dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa, gospo, gospe in gospodje, gospa Avtala se opravičuje, da ne more biti z nami. Um, v, in sicer je eh, besedilo, ki je bilo izpogajanjo, je zelo. Uh, um, z njim smo lahko zadovoljni in gospa Avtala prosi, da glasujemo za njim. In sicer ta program vsebuje nov člen 3a o mainstreamingu, o vključitve enakosti spolov in to se uporabi, uporablja tudi pri kazalnikih za spremljanje programa. Tudi neodvisnost in nepristranskost sodstva, sodstva, krepitev pravne države in temeljne pravice so sedaj bolj poudarjene med cilji. Eh, programa. Um, in to um, se nanaša na celotno zakonodajo, ne samo na program o pravicah in svoboščinah. V pogajanjih je bilo zagotovljeno, da je besedilo v skladu s programom za vrednote in svoboščine. Torej, skupno razumivanje med parlamentom in svetom je rezultat eh, tega. Nekaj je sicer še v oklepajih, o tem se še ni pogajalo in uh, trialog se bo v naslednjem mandatu citatu nadaljeval o teh točkah. Gospa Altala um, prosi, da se ne glasuje priden svet, eh, ni podal jasnega stališča o skupnem razumevanju, sedaj pa imamo ta odgovor. In sicer je eh, svet danes odgovoril na pismo parlamenta in se s tem strinja. Zato je gospa Altala zato, da, nad, da nadaljujemo z glasovanjem in se izreka zato, da vsi podprete. Eh, to besedilo. Weidenholzer, eh, ki je poročevalec v senci za libe, tudi ne more biti prisoten, Birgit ga zastopa, nadomešča, ničesar ni ne moremo dodati k temu, kar je povedala gospa Rida. Zelo smo veseli, da bomo glasovali danes in da smo dosegli ta rezultat. Hvala. In sedaj lahko glasujemo. To je. Eh, eh, torej eh, enotno glasovanje. Upam, da imate s seboj glasovalne kartice ali je kdo pozabil glasovalno kartico. Sicer pa s tem glasujemo, začetek glasovanja, ali ste vsi glasovali, konec glasovanja. in eh, to je sprejeto z 49 glasovi 7 proti 1 se vzdržal. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci in hvala tudi kolegicam in kolegom iz odbora Juri. And if, um... Torej, um, z člani, s člani odbora Libe bomo potem nadaljevali po dnevnem redu. Hvala.